kolegicam in kolegom. Sedaj pa prehajamo na dnevni red. Eno samo spremembo sem dobil, je to v zvezi z dnevnim redom? Če dovolite, najprej dnevni red, potem pa dobite tudi vi besedo. Kar zadeva četrtek. Politične skupine so se zedinile, da naj bi bil naslov drugega dela naslovljen z pridržanje aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju. To je edina točka dnevnega reda, ki naj bi se spremenila. Ali ima kdo kako pripombo s tem v zvezi? Če ne, potem je to soglasno sprejeto. Vse ostale točke dnevnega reda pa so soglasno sprejete. Gospa Alvano je želela besedo. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Želela sem izkoristiti priložnost za to, da se zahvalim vam in tudi moji politični skupini ALDE. 8. januarja in 7. januarja je ta parlament svojo občutljivostjo dejansko prevzel tudi pokroviteljstvo nad dogodkom ob obletnici usmrtitve mojega očeta. Lepo bi se rada zahvalila vam in tudi skupini Alde, ki je organiziral vrh organov za pregon, kjer so sodelovali DEA, FBI in drugi predstavniki organov pregona. Moram reči, da je bil to zelo odmeven dogodek in sama bom poskrbela za to, da bomo ta dogodek tudi ustrezno medijsko pokrili v digitalni obliki. Želim se torej zahvaliti vam osebno, gospod predsednik, in svoji politični skupini. Hvala, gospa Alfano. Zdaj, gospod. Naslednja točka na dnevnem redu pa se nanaša na skupno razpravo kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah. Poročilo Papastamkos. Gospod Papastamkos,